Bien, euh, monsieur le Président, donc vous vous souviendrez que la Commission... Hvala lepa, gospod predsednik. Prav godovo se spomnite, da je komisija začela z revizijo tretjega svežnja o letalskem prometu iz leta 1992. Takrat smo spregovorili pred Evropskim parlamentom, nič nismo omenjali socialne razsežnosti notranjega trga letalskega prometa takrat oceniti smo želeli neposredni vpliv letalske industrije, ne da bi obravnavali socialne razsežnosti. Dokument pred vami je bil pripravljen na podlagi dolgotrajnega dela. Cilj je bil, da bi najprej predstavili kvantitativne podatke, še posebej kar zadeva zaposlovanje in razvoj tega sektorja med letoma 1990 in 2007. Oziroma 97 in 2007, se upravičujem. Izvedli pa smo tudi kvalitativno analizo socialne razsežnosti notranjega trga letalskega prometa. Dobro se zavedamo omejitev tega dokumenta podatki, ki jih imate pred sabo, so bili zelo zahtevni. Sodelovali smo s številnimi viri in od različnih virov smo dobili samo delne podatke, zato smo morali izvesti veliko raziskav in analiz, da smo lahko predstavili podatke v takšni obliki. Povedati moram, da se komisija dobro zaveda potrebe potem, da moramo posodobiti dokument in tudi podatke o njem in povem vam lahko, da bomo izvedli nekaj dodatnih študij. Naj vam povem samo tole. Upoštevati morate tudi vpliv nedavne gospodarske krize. To je zelo vplivalo na dokument, čeprav dokument tega zaenkrat še ne odraža v okviru tega je dokument še vedno uporaben in dobro je, da ga imamo danes na dnevnem redu, zato da lahko začnemo z razpravo takoj tukaj v parlamentu. Upamo, da bo vaš odbor lahko prispeval k razpravi o tem zelo pomembnem vidiku letalskega prometa. V dokumentu je veliko statističnih podatkov, prepričan sem, da ste jih prebrali. V obdobju, ki smo ga preučevali, se je za, stopnja, za poslovanje, stopnja zaposlenosti povečala za, za 6 odstotkov. 25 tisoč več delavcev sedaj dela v tem sektorju. To je prvi sklep, ki ga lahko potegnemo iz naše analize. Notranji trg za letalski promet ni uničil delovnih mest, kakor so nekateri pričakovali v začetku. Prav nasprotno, zdi se, da so se zaradi novih poti in novih operaterjev pojavile boljše možnosti za zaposlovanje. To ponuja notri, notranji trg. Notranji trg ni samo stabiliziral podjetje, ampak tudi ustvarjal nova delovna mesta jasno se je izkazalo, da obstaja povezava med razvojem letalskega prometa in razvojem možnosti za zaposlitev. Povemo lahko še nekaj. Notranji trg je poskrbel, da so se stvari nekoliko spremenile, kar zadeva količino prometa med državami članicami glavni kriterij za porazdelitev zaposlitve v letalski industriji, je odvisen predvsem od kraja pristanja in vzleta letal. To si moramo vedno zapomniti. Vse dejavnosti za zagotavljanje storitev so tesno povezane s tem, kje letala vzletijo in kje pristanejo. delavci v letalski industriji običajno delajo v enakih krajih, kjer potniki, na primer, uporabljajo storitve. Gospod predsednik, lahko bi rekli, da je to industrija bližine, kaj te delavci delajo na enakem območju kot potniki, ki potem uporabljajo storitve. Takšna je torej stanje na področju zaposlovanja. stopnje zaposlitve so se povečale za različne odstotke v različnih področjih. Nekaterih podrobnosti v letalskem prometu nismo mogli upoštevati, preprosto zato, ker letalske družbe same upravljajo zunanje izvajalce za nekatere dejavnosti, naprimer za oskrbovanje z živili. Poleg tega, da smo zagotovili pregled letalske industrije, je zračni promet tisti, ki ustvarja delovno mesta in jih tudi ohranja. To je pa še vedno odvisno od letalskih družb, to je vertikalni vir zaposlovanja, tudi če potem upravljajo zunanje izvajanje. Nekaj statističnih podatkov ali pa nekaj komentarjev na podlagi statističnih podatkov, ki smo vam jih predložili, nekaj kvalitativnih komentarjev, če smem. pomembne posledice za delovanje trga za poslovanje v tej industriji so naslednje. Prva stvar je naslednja. Povečala se je produktivnost, vendar tudi zaposlovanje je postalo bolj prožno v tem sektorju. število delovnih mest se je z notranjim trgom povečalo, obenem pa se je sektor zelo spremenil, kar zadeva pogoje dela, še posebej zaradi strukturnih sprememb, ne samo zaradi gospodarstva, ampak predvsem zaradi konkurence med različnimi letalskimi družbami. Konkurenca je seveda neposredno povezana z oblikovanjem notranjega trga nekatere dejavnosti so se začele tudi oddajati zunanjim sodelavcem, naprimer vzdrževalna dela ali pomoč na terenu. Pojavili so se tudi nizkocenovni prevozniki, ki so vplivali na strukturo trga. Oni racionalizirajo delovanje letalskih družb. Vse to pa je zelo vplivalo na strukturo zaposlovanja med letoma 97 in 2007 smo torej videli občutne procese prestrukturiranja in procese oddajanja nalog zunanjim izvajalcem. To je vplivalo na vse poklice v okviru letalskega prometa. Produktivnost se je v teh sektorjih močno povečala in to smo tudi zabeležili. Naj vam podam samo en primer. Poprečno število zaposlenih v sektorju, ki jih letalska družba potrebuje za to, da prepelje tisoč potnikov, se je torej zmanjšala za 36 odstotkov. To pa pomeni, da se je produktivnost povečala. Drugi vidik tega, kako deluje konkurenca, je naslednji. Na podlagi raziskav se je pokazalo, da obstaja visoka stopnja prožnosti v vseh sektorjih, še posebej kar zadeva letalske družbe. Letalske družbe seveda niso nobena izjema splošnega pravila. Povečalo se je število začasnih delovnih pogodb, to je vsekakor pomemben dejavnik v letalski industriji. Nekaj manj kot 20 odstotkov delovcev leta 2006 je bilo zaposlenih pod pogodbami za določen čas. Tudi to je povezano s prestrukturiranjem, ki se trenutno dogaja. Spremenile so se tudi politike pri izplačevanju plač. To je bil prvi komentar. Drugi kvalitativni komentar pa je povezan z ozadjem, z multinacionalnimi operacijami zadeva čezmejno dejavnost letalskega prometa in ta je zelo pomembna. V letalstvu, kakor pri drugih gospodarskih dejavnostih, ima Evropska socialna zakonodaja skupna načela v vseh državah članicah, te določajo okvir in minimalne pogoje specifične uredbe veljajo za industrijo letalskega prometa, ki so tam predvsem iz varnostnih razlogov. Ampak vsekakor vplivajo tudi na pogoje dela za tiste, ki so zaposleni v tem sektorju. Vsekakor pa je nekaj ključnih podrobnosti v okviru pogojev za delo, ki se še vedno določajo na nacionalni ravni. Kar zadeva multinacionalne značilnosti te industrije, jih moramo upoštevati, kajti te predstavljajo izziv za celotno industrijo. To vprašanje je parlament zelo podrobno preučil v času, ko smo se pogajali za pregled tretjega svežnja o letalskem prometu. To je bilo novembra 2008. Oziroma šlo je za uredbo 1008. Ta vidik je postal vedno bolj zapleten na podlagi nedavnih dogodkov. Oblikovanje notranjega trga je vplivalo na to, kako delujejo letalske družbe v Evropi in kako se sektori medsebojno konsolidirajo. Če se spomnimo na sporazume med Air France in KLM, in tudi British Airways bodo jutri podpisali sporazum. Vidimo lahko torej, kakšne so posledice notranjega trga. Tukaj delujejo nizkocenovni ponudniki in ponudniki, ki delujejo na več platformah. Tako to vpliva na celotni sektor. Te multinacionalne družbe, ki se pojavljajo, naprimer imajo baze v različnih državah članicah, osebje je pa prav tako zaposleno v različnih državah članicah. Te družbe predstavljajo velike težave za letalske družbe. Še posebej, kar zadeva storitve, ki jih ponujajo. Če si ogledamo bogove dela in zakonodajo na področju dela, ki velja za delovce v letalski industriji, potem lahko vidimo, da se to zaenkrat v veliki meri določa na nacionalni ravni. Enako velja za socialna pravila v zvezi z dopustom ali pokojnino, minimalnimi plačami, če sploh veljajo določbe o minimalni plači, tudi kar zadeva zastopanje delavcev in pravica do upokojitve oziroma pravice povezane s tem, ko je nekdo odpuščen. Socialna pravila, ki se uporabljajo na nacionalni ravni, morajo izpolnjevati določene minimalne standarde v vsej Evropi. To mora veljati za osebe, ki dela v teh letalskih družbah, seveda pa delo na tem še vedno poteka. Spomniti vas moram na direktivo o napotenih delavcih. Ta so določena, določena jamstva za delavce, ki so napoteni v drugo državo članico, torej v državo članico, ki ni tista država članica, kjer delavec običajno dela. In ti delavci imajo določen skupek pravic, ki jih je treba spoštovati tudi v drugih državi članicah. Tudi kar zadeva primera Viking in Laval, ter druga pravna praksa, ki je ta pravila samo še okrepila. Izkaže se, da pri izvajanju direktive prihaja do težav, kar pa gleda, če pa gledamo to bolj nasplošno. In ko govorimo o tem, da bi morali uskladiti dve vrsti zakonodaje, socialno zakonodajo in zakonodajo na področju skupnega ali notranjega trga, vidimo, da se lahko pojavi veliko težav. Prizadevamo si zato, da bi izboljšali izvajanje te zelo pomembne direktive o napotenih delavcih. Komisija za naslednje leto pripravlja zakonodajni svežen. V tem svežnju bomo poskušali čim bolj jasno določiti pogoje, ki so v okviru katerih se direktiva o napotenih delavcih izvaja. Naj vam podam samo še primer, ki podrobneje obrazloži te težave. Uredba 593 o pogodbenih obveznostih, to je v okviru uredbe Rim 1. Tam je navedeno, da morajo delavci imeti zagotovljene določene pravice, kakor je določeno v državah članicah in sicer od takrat, ko začnejo upravljati svoje dejavnosti. To je še en pomemben korak naprej. Kaj ti ta uredba vključuje realnost tega, da so delavci vedno bolj mobilni. Evropske institucije in nacionalne oblasti pa morajo ostati pozorne Če mi dovolite, vam bom podal samo še nekaj komentarjev, eh, gospod predsednik, o naravi socialnega dialoga in o vlogi socialnega dialoga v tem procesu. Notranji trg ima posebno značilnost. To povelja tudi za letalsko industrijo. Namreč letalskim družbam omogoča, da postanejo evropske in to lažje. Druge družbe v drugih sektorjih te možnosti nimajo. Več letalskih prevoznikov in njihovih delavcev je izkoristilo možnosti, ki jih nudi direktiva 94-85. Še posebej, kar zadeva vprašanje zastopanosti delavcev v družbah in o tem, kakšne skupine lahko tvorijo delavci, celo večnacionalne med različnimi državami članicami. Delavci morajo biti obveščeni in z njimi se morajo izvajati posvetovanja o tem, kako se izvaja poslovanje in tudi o vseh pomembnih poslovnih okoliščinah oziroma poslovnih odločitvah, ki bi lahko vplivali na njih določi tudi potrebo po transnacionalnih pogajanjih, še posebej, ko pride do vprašanja prestrukturiranja. Vedno več družb sklepa sporazume, čeprav za to ni pravnega okvira, vseeno sklepajo sporazume na tem področju. Te sporazume z različnimi spodbudami podpiramo, naprimer finančne spodbude in finančne pobude, smo preučili v okviru delovne skupine, ki preučuje, kako se to dogaja. Sveda pa ne izključujemo možnosti, da bi nekoč oblikovali izbirni pravni okvir, ki bi lahko predstavljal osnovni okvir za izvajanje teh sporazumov. In tudi za to, kako bi ti sporazumi potem veljali za delovce. Še nekaj splošnega in s tem bom zaključil. Vidimo lahko, da bo krepitev socialnega dialoga velika zmaga. Različni socialni partnerje se bodo lahko združili in vplivali na letalsko industrijo v celoti. to je pa seveda odvisno od učinkovitosti dialoga, to pa je odvisno od tega, kako bodo udeleženci vključeni v to in kakšna sredstva bodo imeli na voljo. Če vam podam primer. Nedavni sporozum na ravni EU o pogojih dela za mobilne delavce, ki je bil sklenjen marca, tam imamo 155. člen o iz pogodbe o delovanju Evropske unije. Tam so navedeni pogoji za to. Gospod predsednik, povedal sem vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa za vašo pozornost. Moja predstavitev je bila zelo mehanična, vseeno pa želim še enkrat povedati, da so podatki delni in nepopolni. Vsekakor pa jo bomo redno izpopolnjevali, zato da bomo imeli boljši pregled nad kvalitativnimi vidiki te industrije, kajti to je zelo pomembno, ko razpravljamo o enotnem trgu za letalsko industrijo in razvojem tega trga od leta 1992 naprej. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Groš, skupina EPP. Um. Ja, danke. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Na začetku se želim zahvaliti predstavniku komisije za predstavitev, ki je bila zelo jasna. Danes govorimo o zelo pomembni zadevi. Vprašanja, ki veljajo za ta sektor, mislim, da veljajo za celotno prometno industrijo, če lahko tako rečem. Zato bi bilo dobro, če bi podobne analize izvedli tudi za druge sektore, naprimer cestni promet, pomorski promet in tako naprej. Notranji trg prinaša prednosti in pomankljivosti. Stališče EPP je, da bi morali na podlagi analiz potegniti prave sklepe. Ne smemo zožati področje uporabe notranjega trga zaradi določenih težav, ki so se pojavile. Dejstvo, da se stopnja zaposlenosti povečuje, to je seveda zelo dobro. Upali smo, da bo število zaposlenih večje, ampak upali smo tudi, da bodo delovna mesta bolj kakovostna. To bi morali izmeriti in to bi moralo biti izmerljivo. Na nekaterih področjih to že velja, pri drugih pa je treba jih še razviti. Mislim, da je treba po povedati nekaj komentarjev o prenosu obstoječe zakonodaje v držav članic. To je zelo pomembno v tem sektorju, seveda pa tudi v drugih. Mislim, da bi bila velika napaka, če bi odprli trg, regulirali določene sektorje, nekatere države članice pa teh uredb potem ne bi izvajale. Želim pa povedati še nekaj in sicer usposabljanje. Vedno več je mednarodnih uredb, mednarodnih pravil, zato je usposabljanje kabinskega osebja, pilotov in delavcev na terenu zelo pomembno. Če se v tem sektorju pojavlja vedno več nestabilnih delovnih mest, potem moramo vedeti, kakšno pomembno vlogo ima na tem področju usposabljanje. Eno prvih vprašanj za komisijo je naslednje. Zanima me, ali boste razmislili o pravilih za delo na letališčih. Rekli ste, da v nekaterih državah članicah velja nacionalna zakonodaja, ampak če si pogledamo določena večja letališča, lahko vidimo, da se socialni pogoji zelo razlikujejo celo v okviru enega letališča. To je eno od vprašanj za komisijo in sedaj še tretji niz vprašanj za komisijo. To vključuje tudi nizkocenovne prevoznike, ki tako ali tako plačujejo nizke plače, ampak tudi tradicionalni prevozniki se pomikajo v smeri, da imamo dva velika monopola. Evropska unija se umika državnim monopolom, ampak zanima me, ali se strinjate, da je v letalskem sektorju neka tendenca, da bi se ustvarili zasebni monopoli. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o novih zavezništvih, ki se tvori na evropski in nacionalni ravni kakšno je opravičilo za to in kakšne bodo posledice, če bodo ta zavezništva delovala ali še obstaja možnost za konkurenco. Ali pa se bo en monopol ukvarjal z visoko kakovostnim prevozom, drugi monopol pa z nizkocenovnim prevozom. Če bi se to zgodilo, potem bi bilo to v nasprotju s tem, za kar smo si prizadevali. In še zadnja točka so pravice delavcev vedno sem bil zelo aktiven v razpravi v zvezi z direktivo o potenih delavcih in zakonodajo, ki velja za njih. Kakšne posledice ima to za delavce v letalskem prometu? To pa vključuje tudi lokalni oziroma notranji prevoz. Kot evropski poslanci smo vedno izpostavljeni vprašanjem, kot je. Delamo v državi A, delam za družbo v državi B, katera pravila veljajo za me? To, so to pravila iz države A ali veljajo za me pravila iz direktive o napotenih delavcih? Če je to drugo, kakšne ukrepe veljajo za me? Imamo direktivo o napotenih delavcih in zanima me, ali to samodejno velja za delavce. Čeprav prvič vemo, da se to ne preverja, drugič je to nemogoče preverjati vsekakor obstajajo pomakljivosti, ampak to so tista prva vprašanja, ki sem jih želel zastaviti. Hvala, gospod Alkadrove. Hvala lepa. Zahvaliti se želim komisiji za ta uvodni nagovor in za poročilo. Mislim, da se lahko naučimo veliko iz tega dokumenta, vseeno pa se pojavijo številne vprašanja. Žal nimamo vseh podatkov, In v zvezi s tem se mi zdi pomembno, da komisija v prihodnosti zagotovi, da bomo imeli vse in popolne podatke. Tukaj pa ne govorim samo o tem sektorju, ampak o vseh sektorjih. Statistični podatki, tako se zdi, so redno problematični, zaradi tega težko potegnemo sklepe. Komisija tukaj govori o povečanju delovnih mest v sektorju glede na to, da se je sektor zelo povečal, je to logično. V, na nizozemskem se je v zadevnem obdobju število potnikov povečalo za 40 odstotkov. Vseeno pa obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami. V nekaterih državah članicah se je število zaposlenih zmanjšalo, v drugih pa močno povečalo. To je povedal tudi predstavnik komisije v svojem uvodnem nagovoru. Opazili smo tudi veliko povečanje oprožnosti in dvakrat večje število pogodb za določen čas. Tudi med podsektori obstajajo razlike, naprimer tisti, ki prenašajo prtljago, se vidi, da so zelo povečali svojo stopnjo produktivnosti. Čeprav je več potnikov, je število delavcev enako. Menim pa, da se zaradi potrebe po večji produktivnosti poveča tudi pritisk na delavce, kar zadeva prtljago in sektor prtljage, se zdi, da smo že dosegli meje razumnega. Morda je sedaj prišel čas, da bi zaščitili te delavce. Kar zadeva vzdrževanje letal, podatkov v zvezi s tem ni veliko. Zanima me, ali se dela na vzdrževanju letal, izvajo z zunanjimi izvajalci in ali so ti zunanji izvajalci zunaj Evropske unije. Zanima me, ali imate podatke o tem. Tudi nadzor zračnega prometa je sektor, ki zahteva zelo visoko usposobljeno osebje. Ne vemo pa še, kakšen bo vpliv trenutnega svežna reform, naprimer enotno skupno nebo, Cezar in tako naprej. Ali lahko poveste, kakšno je vaše mnenje? o potencijalnem vplivu teh sprememb na sektor. Glavno vprašanje pa je seveda naslednje. Kateri socialni standardi morajo veljati in bi morali veljati za transnacionalne prevoznike? Vedno obstaja tveganje, da bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Naprimer, če prevozniki najemajo osebje, kjer je pač najcenejše. To ne velja za vse sektore, ampak vseeno se pojavlja možnost za izkrivljanje konkurence in za socialni dumping. Zastavili ste vprašanje, odgovora pa nam niste podali. Povdarili ste pomen socialnega dialoga v družbo kot so letalski prevozniki, tega se vsi zavedamo in vsi to podpiramo. Obenem pa, tako se mi zdi, niste zahtevali, da bi vzpostavili okvir za delodajalce, ki bi ga ti potem morali spoštovati. V zvezi s tem vas spodbojam tudi, da si prizadevate izboljšati razmene na tem področju. Povedali ste, da bi nekoč v prihodnosti lahko oblikovali neke vrste pravni okvir za to, da bi različne niti socialnega dialoga postavili na bolj formalno osnovo. Ko sem bral to poročilo, se mi je zazdelo, da bi to morala biti prednostna naloga in upam, da tega ne boste preložili za daljno prihodnost. Zanima me, kakšne pobude bo komisija sprejela. Zunaj tistih področji, kjer je zakonodaja že bila sprejeta, Z drugimi besedami, kakšne pobude bo komisija sprejela, naprimer v zvezi z pravili za socialne določbe in tako naprej. To je vse. Hvala. Hvala lepa, liberalci, gospod Meissner. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisiji za njeno poročilo. Res je, R veliko je še pomislekov. Nasplošno pozdravljamo notranji trg. To je dosežek Evrope in od tega pridobivamo vsi in to želimo ohraniti. Želimo pa tudi vedeti, kako deluje in kako socialen je. Prihajam iz Nemčije in vedno govorimo o tem, da moramo trg oblikovati tudi po socialnih pravilih, torej konkurenčnost že, potrebno pa je upoštevati tudi socialno ponudbo za zaposlene. In sedaj nekaj konkretnih vprašanj najprej, kar se nadzora tiče in potem, kar se vzdrževanja tiče. To je že bilo zastavljeno, potem, kar se varnosti tiče. O tem je bilo veliko govora. To so plače, finančna nadomestila za tiste, ki. Za varnostno osebe, torej za tiste ljudi, ki pregledujejo potnike kajti tukaj se dogaja, da so te to osebe preslabo plačano in potem upravitelji letališč pravijo, da po eni strani ne morejo jih plačevati več, ker bi drugače bile vozovnice draže. Torej, kaj menite o plačilo varnostnega osebja na letališčih? In potem še eno vprašanje. Časovne, torej pogodbe omejene, ki so časovno omejene. Eh, rekli ste, da so se podvojile iz 10 na 20 odstotkov. In sedaj me zanima, ali je to, so to v večini ženske ali to zadeva tudi moške in kdo bi bil raje zaposlen za poln delovni čas. V bistvu bi to morala zastaviti v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, kjer tudi sem, vendar pa ker sem že tukaj, tudi tukaj to igra pomembno vlogo. Torej, vloga pogodb se je tudi spremenila, sedaj imamo tudi torej veliko več pogodb za krajši delovni čas. In to za zaposlene seveda ni točno tisto, kar si predstavljajo, čeprav je za tiste, ki se pogajajo o delovnih mestih, to najboljša možnost, da sploh kaj dobijo. In še nekaj, o čemer ste govorili, to so nacionalne pristojnosti za socialo. Res je, govorimo o prostem pretoku oseb, Želimo si usklajevanja, približevanja. Naprimer, nekdo, ki prihaja iz Španije, dela v Italiji, mora biti socialno dobro zavarovan. Katero pravo bi naj veljalo? Vprašanje pa je tudi, ali menite, da je potrebno tukaj še bolj usklajevati. Tukaj uporabljamo predvsem odprto metodo koordinacije. ker je pač težko usklejevati. In še zadnje vprašanje, kar se usposabljanja tiče. Zdi se mi, da je to socialni vidik zaposlovanja, to moramo vključiti v to, ponuditi in to je potrebno ustrezno potem tudi izkoriščati. Kako izgledajo stvari na tem področju? Hvala lepa, zeleni, gospod Kramer. Hvala lepa za poročilo komisije. Vprašanje socialne Evrope je napačna konstrukcija EU. Najprej smo bili samo gospodarsko usmerjeni, sedaj pa vedno bolj prihajamo do tega in nekaj manjka. Torej, to manjka na vseh področjih in tudi tukaj. Vem pa, da to področje nima velikih možnosti, pa vseeno je potrebno to izboljšati. Biti moramo tudi socialna, ne samo gospodarska unija na skupnem trgu. Določene naloge pa komisija ima. Zakonodajo, ki jo imamo, moramo tudi spoštovati. Iz gospodarskih razlogov se skrajšajo časi za odpravo letal. Vemo pa, da če prihaja do zamud, da se te zamude seštevajo in to ima seveda posledice tudi za osebje. Če, na primer, letalsko osebje na letalu, dela 12 ur, vse da potem mi lahko razlije kavo v naročje. In to je to. Bolj resne pa so zadeve, če piloti delajo predolgo in eh, potrebno je nadzorovati te zlorabe. Zloraba je veliko. Potem pa še učinkovitost in varnost. Tudi varnost mora pod vidiki učinkovitosti biti upoštevana. In jasno je, da če plačujem manj za plače, potem tudi ne bom dobil najbolj visoko usposobljenega osebe. In privatizacija varnostnih služb pri letalskih družbah, to je bilo povezano z dampinškimi plačami, po drugi strani pa imamo potem neumno zakonodajo, kot je eh, zakonodajo o tekočinah na letalu. Torej, bolj enostavno bi bilo, če bi stvari poenostavili. Kaj počnete kot komisija? Tukaj morate kot komisija se izogibati zlorabam in uveljavljati zakonodajo. In še ena točka k socialnim vidikom spada tudi zdravstvena oskrba. Na nemški televiziji smo imeli več poročil, da je zrak v naletalu slab in da povzroča raka. Da so nekatere naprave za prezračevanje, takšne, da škodujejo zdravje in lahko povzročajo raka. To so ugotovili piloti, ne nacionalni organi ali mednarodni organi. Saj so dovolili zdravnikom in strokovnjakom, da so to izmerili. Onesnažen zrak na letalo je bil izmerjen in to ima seveda posledice tudi za potnike. Zastavil sem vprašanje, Morda bom dobil odgovor leta 2011. Ta težava je znana že leta. Sprašujem pa se, kakšna je vaša pristojnost, kaj lahko storite na tem področju. Kaj ti ohraniti moramo zaupanje v evropske institucije in če boste rekli, da boste počakali še leta in se skupaj preverili, potem pa poslali odgovor, to ni prav. Želim vedeti, ali je bilo poročilo ustrezno pravo ali ne in kakšne bodo posledice, če bi dejansko prihajalo do zdravstvenega tveganja. In še zadnja točka, nizkocenovniki. EasyJet, če sem konkreten, leti tudi z Berlin-Schönefeld v Bruselj, sem slišal strani veliko zaposlenih, da kratkoročno odpovedujejo lete in da potem vse ni plačano, včasih da, včasih ne. vendar pa potem naprimer zaposleni pridejo v Bruselj z drugim letalom, morda je to vse skupaj draže in letalska družba ne prevzema odgovornosti. In mislim, da to tudi ni prav, tudi to je socialni vidik. In ko gre za socialne pravice zaposlenih, je potrebno to zagotavljati. Kdor pa zaposlene seveda izkorišča, ne spoštuje socialnih vidikov. Zato bi torej rad odgovore na to, kaj počnete na tem področju proti takšnim zlorabam. Hvala lepa, ECR, gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko dobimo taka poročila, so zelo obsežna, imamo zelo veliko eh, zadev in postane se skupaj precej kompleksno. Pozdravljam poročilo in celo glede na to, da je bilo težko zbirati podatke v desetletnem obdobju, mislim, da podaja na splošno zelo dober povzetek, kaj se je dogajalo z industrijo. Sedaj pa bi rada omenila nekaj točk, ki so bile omenjene. Torej, kaj je storila ta panoga industrija v tem času. Več kot 20 let sem preživela v tej, tem sektorju. In darovala, začela sem delati takrat, ko smo imeli samo nacionalne prevoznike in potem so se začeli čarteri, naprimer v Španijo, in vse skupaj se je razvijalo. Sedaj lahko letijo vsi, ne samo tisti, ki so bogati. Velika večina lahko potuje z letalom, naj si bo za počitnice ali poslovno. Imamo tudi organizacije, povezave med letalskimi družbami. In pred 89 leti smo dobili dokument, katerih zaključek je bil, da je to dobra stvar, da se letalske družbe povezujejo, kajti z veliko zelo majhnih regionalnih letalskih družb se je povezalo z večjimi. In tako so ohranili delovna mesta, in tudi regionalna letališča. To je nekaj, kar vsi podpiramo. Ne želimo si namreč, čeprav sem delala na enem največjih letališč v Hitrovu in smo bili zelo odvisni od potrošnika, torej si ne želimo, da bi regionalne letališče zapirali. Želimo si, da bi bila odprta zaradi različnih razlogov. Zato mislim, da je to pomembno, ko govorimo o, o teh povezavah. Podpiram jih. Še nekaj je bilo omenjeno, to zadeva delo in pogodbe, nisem prepričana, kam vse to pelje. In to sprašujem komisijo, kajte veliko je poročil, zakonodajnih poročil in naj se gre za mobilne delavce ali karkoli drugega in ne vidim razlik med letalskim prometom in drugimi sektori. Če želim delati v ZDA, v Nemčiji, za podjetje, ki je morda britansko, pa ima tam podružnico, potem bom veliko krat dobila lokalno pogodbo. In bom pač tako zaposlena. Tako da tukaj ne vidim pravih razlogov. Potem Air France in KLM. Kolikor vem, osebe KLM dela za KLM, Air France pa za Air France. Ne, premikajo se. Nekateri so bolj prožni, kar se vzdrževanja tiče, na primer vendar pa nasplošno imajo pod pač svoje baze in so ločeni, tako da ne vidim zapletov na tem področju. Nekoliko pa me skrbi, kako bomo nadrevali, ali bomo imeli zakonodajo in spremljali odločitve o teh letalskih družbah. Mi smo ustavljali državno pomoč tem družbam in imamo dobro zakonodajo na različnih panogah strani EU, države članice pa so seveda tudi odgovorne za minimalne plače in tako dalje. Ali bomo s tem sektorjem ravnali drugače kot z drugimi, to me nekoliko skrbi. Morda niste tega tako mislili. Torej, res je, zelo zanimivo je razpravljati o tem. Še ena zadeva, preden zaključim, gospod predsednik. Govorili ste o usklajevanju, harmonizaciji in naj se gre za kabinsko posadko ali pilote. Seveda, vedno podpiramo varnost in imamo tudi agencijo za varnost v letalskem prometu. In vemo, da skušajo usklajevati, harmonizirati, naj se gre za licence pilotov ali karkoli drugega. Veliko je težav, kar se pravi na tem področju tiče. kabinska posadka. Nekdo je menil, da bi bilo odlično, če bi vsako leto imeli zdravstvene preglede, vendar pa tukaj ne gre za varnostno vprašanje, kajti kabinska posadka pač so zaposleni kot kdorkoli drug in potem morajo dati torej proste dni za te letne zdravstvene preglede in to ni normalna praksa. Piloti imajo tudi zdravstvene preglede vsakih šest mesecev, to je potrebno za njihovo delo. Biti pa moramo previdni, kam vse to pele. Da je rabi, torej da podpiram vaše poročilo in dokument, ki ga boste pripravili za nas naslednje leto. Vendar pa želim biti previdna. Kaj ti? Želela bi si, da Evropska komisija ne bo predlagala zakonodaje in direktive, ki bo onemogočila evropskim letalskim družbam, da bi bili globalno konkurenčni. Ne gre samo za 11. september ali za vulkanski pepel ali za 7. juli ali, ali bomo vsi zboleli, ko bo kdo kihnil. Ne, tukaj gre za milijarde prihodkov in želim si dobro zakonodajo, tega si želimo in želimo si varnih potovanj želimo pa si tudi, da bi naše letalske družbe lahko globalno bile konkurenčne in ne, da bi bile oslabljene. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede, tako da bom še sam spregovoril, če mi dovolite. Naj se zahvalim za vašo današnjo predstavitev. zdi se, da to poročilo kaže to, če se, o čemer smo že veliko govorili v zadnjih letih pri liberalizaciji. Nekateri smo bili v parlamentu, ko smo se ukvarjali s prvim svežnjem o civilnem letalstvu, pa z drugim, tretjim. Gospod Foster ima prav pri svoji domnevi, da smo se na začetku borili proti državnim prevoznikom, državnim subvencijam, ki so na določen način povzročili, da je civilni letalski promet postal elitističen, elitistična panoga. Vendar pa se sedaj zastavljam vprašanje, ali morda z določenih vidikov to, kar danes imamo, ni nekoliko neuravnoteženo po drugi strani. Vem, da je liberalizacija pomagala potrošnikom. Ljudje lahko potujejo, kjer prej niso mogli. Veliko okoljevarstvenikov bi reklo, da je to katastrofa za naš planet. Vendar pa to je argument, ki smo ga veliko krat že slišali. Mislim, da je liberalizacija prinesla prednosti za letalske družbe in za zasebne prevoznike prav tako nekoliko delovne sile, vendar pa predvsem manj. Več je delovnih mest, to sprejemam, vendar pa potrebno je biti previden, ko govorimo o tem, da je liberalizacija prinesla več delovnih mest. Tudi izgradna kanalizacije v Tudorski Angliji je prinesla več delovnih mest, pa morda to niso bila delovna mesta, ki so bila najboljša takrat. Torej, ogledati se moramo kakovost delovnih mest, ki jih imamo v letalskem sektorju. Kakovost delovnih mest svežno liberalizacije pa ni boljša. Ravno nasprotno, mislim, da je kakovost delovnih mest nazadovala. Torej, moje vprašanje je, ali so delavci kaj pridobili od liberalizacije. Imamo Ryanair, EasyJet, nekateri bi lahko rekli, to je popoln polom. Jaz nisem med tistimi. Prav tako pa imamo niže standarde storitev. Za razliko od tradicionalnih prevoznikov. Če si pogledamo Erlingos, kak kakšen je sedaj in kakšen je bil, potem lahko rečemo, da ni prav drugačen od Ryanaira, na primer. Plače so nižje, več je delovne obremenitve, to ste sami dejali, in storitve so se poslabšale. Prav tako imamo rekordno število novih prevoznikov in tudi rekordno število stečajev imamo nova naročila po eni strani in eh, vedno več letal v puščavi Mojave. In sedaj imamo ta neverjeten scenarij, naslednje generacije Boeinga 737, ki ga ne potrebujemo več. Torej, ni več potrebe po teh letalih. Torej, liberalizacija prinaša prednosti, to ne dvomim, vendar pa mislim, da gre za dvorezen meč. V naslednji fazi pa bi rad, da bi to bolj pozorno spremljali, kar se socialnih vidikov tiče, kako je vse skupaj vplivalo na delovno silo. Ne samo, ali imamo več delovnih mest. Sprejmamo, da jih imamo, vendar pa koliko so sedaj ljudje plačani v primerjavi s tistim, kar so dobivali prej. Kakšni so socialni pogoji teh delovnih mest sedaj v primerjavi s preteklostjo? Pa tudi, kakšna je raven storitev za potnike dan danes in v primerjavi s tistim, kar smo imeli. Torej, želel bi si, da poveste, kako bi dosegli napredek imamo dober začetek, kako pa bi lahko napredovali, tako da bi zagotovili, da bi to poročilo zajemalo vse celotna področja notranjega trga in liberalizacije letalskega prometa, vključujoč točke, ki sem jih omenil. Prosim, predstavnik komisije. Merci, euh, merci, prezident. Uh, il est clair. Hvala lepa, gospod predsednik. Il est mou de, de, de monsieur Grotsch euh, sur ce plan.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 Krischen. Ne? Bien. <laughs> bien. Ça marche Très bien. <laughs> Euh, donc je, je, je voudrais rebondir euh, sur votre euh, intervention, Président, et, et, et sur. Torej, rad bi spregovoril tudi o tem, o čemer ste govorili vi, gospod predsednik, in rad bi omenil tudi prispevek gospoda Groša, liberalizacija. Da, seveda. Gotovo, z njo moramo nadaljevati. Tega ne smemo nasplošno postavljati pod vprašanje. Seveda pa to ni samo po sebi umen. Pomen. Prepričani smo, in to je tudi v tem poročilu in drugih študijah, ki smo jih izvedli, da je liberalizacija zračnega prometa pomembna. Prej smo bili elitistični, ta sektor je bil ločen od drugih in liberalizacija je prinesla veliko prednosti za potrošnika. Negativni učinki za delojemalce pa niso bili tako gromozanski, kot smo se delno bali. To je bilo možno zato, ker je bila liberalizacija v skladu tudi z varnostnimi kriteriji. Zagotavljali smo več varnosti. Pomembno pa je tudi, da vprašanja, kot je zaposlovanje, delovni pogoji, v zračnem prometu, da je to nekaj, česar smo se lotevali z vidika varnosti. Kar se tiče varnosti, pa seveda sredstva črtati ne smemo, to je jasno. Mislim, da smo dosegli ravnoteže med liberalizacijo in razvojem tehničnih pravil. To ravnoteže pa moramo pozdraviti. Seveda moramo veliko stvari še postoriti. Na tem delamo, vendar pa ravnoteže je že vzpostavljeno. Gospod Groš je zastavil konkretno vprašanje. Šlo je za pomoč pri umestnih pristankih. In skušal bom odgovoriti, kar se da jasno. Že v pripravah smo se ukvarjali s tem vprašanjem. Trenutno poteka, izvajamo študijo, o pripravi na različice ustrezne direktive. Konec 2010, na začetku naslednjega leta, bi naj rezultate tudi že dobili in v okviru teh prizadevanj bomo gotovo preverili tudi socialne vidike. Potem bomo seveda poprašali tudi vse zainteresirane strani. Istočasno smo izvedli javno posvetovanje prek interneta, to je sedaj voljo na internetu na naši internetni strani. Od decembra do februarja je to potekalo, rezultati pa bodo kmalo objavljeni. Prav tako bomo naredili povzetek in proti koncu leta bomo organizirali tudi delavnico in predstavili bomo zakonodajne predloge na področju letališča to bo v drugi polovici leta 2011. Toliko o časovnem razporedu. Prav tako bomo imeli sporočilo o akcijskem načrtu glede zmogljivosti letališč. Torej, imeli bomo tri zakonodajne predloge. Med njimi tudi predlog za pomoč pri mestnih postankih. Torej, vse skupaj lepo teče z tega vidika istočasno pa bi rad odgovoril na vprašanje Elka Dravja. Zastavil je podobno vprašanje. Ali je konsolidacija tega sektora nekaj, kar moramo pozdraviti, ali je to alarmantno, gospod Groš je dejal, da prehajamo z državnega na zasebni monopol. Kaj naj rečem na to, Seveda lahko ugotavljamo koncentracijo v tem sektorju. To lahko ugotavljamo Iberia, British Airways, Lufthansa, SN Airlines in tako dalje. Vse se razvija, imamo zavezništva, povezave. Vse povezave in to bi rad izpostavil, pa so prestale konkurenčni test v Evropi in v ZDA. In mislim, da tako kot oblikujemo povezave danes, ne smemo imeti preveč pomisleko, kar se konkurenčne politike teče, tiče. Vse skupaj se odvija in sedaj smo to razvili. Na začetku smo imeli popolnoma izoliran trg in sedaj imamo trg, ki je nenadoma sovočen z novimi pravili. Seveda je razumljivo, da pod takšnimi pogoji, sektor potrebuje čas za prilagoditev. To gre z roko v roki stabilnosti. Tako pač je v poslovnem svetu, če smem to tako imenovati. Evropa nikoli ne sme sprejeti socialnega dumpinga, seveda. Evropa se ne sme vmešavati v plačno politiko, tudi ne v delo sindikatov. To pa seveda še zdaleč ne pomeni, da bi Evropa sprejela situacijo, kjer bi vladal socialni dumping v tem sektorju ali v katerem koli drugem. Nizkocenovniki proti, proti državnim letalskim družbam. Tukaj smo razvili nove modele. Videli bomo, kako bo to delovalo, to se bo še pokazalo. Kratke razdalje. To je prizorišče nizkocenovnikov, daljše razdalje pa pokrivajo tradicionalne družbe. Umestne razdalje pa so razdeljene med nizkocenovniki in tradicionalnimi družbami. letala pa moramo kar najbolje izkoristiti. In poslovni model nizkocenovnikov je tak, da pač skušajo se uveljavljati na krajših razdaljah. In bomo videli, ali je to trajnostna rešitev. Do sedaj se je vse skupaj izkazalo za dobro, bomo pa videli, ali bo učinkovito. Še enkrat pa naj povem, prevozniki, ki so se odločili za tak model, še vedno ne smejo seveda izvajati socialnega dumpinga. Tako sem želel odgovoriti na pripombe različnih poslancev, ki so govorili o tem. Napotitev delavcev. Direktiva napotiti delavcev to zahdeva mobilne in ne mobilne delavce. V zračnem prometu imamo težave s tistimi, ki so tako napoteni kot mobilni. Uredba, o kateri govorim, je novejša in upamo, da bo prinesla dobro rešitev. Gre za uredbo Rim 1. Pogodba pa delavcu ne sme zanikati oziroma odreči pravic, ki so zagotovljene v državi, kjer je zaposlen. To je seveda samo bistvo plačne politike. Gre za to, da seveda ne sme priti do nižjih, slabših pogojev, kot so tiste, tista pravila, ki so zagotovljena v državi, kjer je delavec zaposlen. Upam, da sem tako vsaj delno odgovoril na vprašanja gospoda Elkadravja. In reči moram tudi, da smo prišli že do lastnih meja. Nimamo zanesljivih podatkov, da bi ocenili, koliko zunanjih izvajalcev se uporablja, vemo, da jih uporabljajo, ne vemo pa točno, kakšen je obseg. Storili, stori, prostite, storiti bomo skušali vse, da bi tudi te podatke pridobili. Pravkar sem tudi že opozoril na to, da bomo prenovili direktivo o napotitvi delavcev. To je tudi del naše socialne agende. In ima predvsej podpore. Ne glede na socialno pravo, ki posega tudi seveda v zračni promet, pa obstajajo tudi nadaljne pobude ki tudi zadevajo zračni promet. Ali je to tako? Ne. Vendar pa tudi to vprašanje moramo upoštevati z vidika varnosti. Vendar pa pri EASA imamo tudi omejitve, kar se časa za lete tiče. In tukaj odgovarjam na vprašanje gospe Foster. Gre za poklicno certificiranje kapinskega osebja in za zdravstvene preglede. Agencija dela na tem. 1. januarja 2009 je začela z javnimi posvetovanji. Tema je zelo zapletena, predvsem zaradi zelo tehničnih razlogov dolgoročno, pa ko bo agencija to delo upravila, si želimo, da bi pridobili rezultate tako z tehničnega socialnega področja in marca 2012, prej žal ne bo mogoče, bomo podali ustrezen predlog, ki bo morda vodil do tega, da bodo obstoječa pravila morda spremenjena. Ta pravila smo, smo sprejeli pred kaj nekaj leti v eni od direktiv. Torej, morda je vse skupaj nekoliko preveč omejeno, vendar pa tako pač je, gre za varnost. Želimo si enakih pogojev glede konkurence po vsej Evropi in vedno večjo harmonizacijo. Socialnih vprašanj se tudi tukaj lotevamo prek varnosti, čeprav vsega dodelali še vedno nismo. Gospa Meissner, kar se vprašanja varnostnega osebja na letališčih tiče, ali so slabo plačani, tega ne vem. Lahko pa izhajamo iz tega, kar se te teme tiče, Ne, more komisija storiti nič. Lahko pa nadzorujemo varnost na letališčih. In lahko vam zagotovim, da to počnemo zelo temeljito, zelo strogo, odločno. In včasih seveda odkrijemo tudi kakšno težavo. In takrat posredujemo, kot je treba, opozorimo prizadete države, varnost v Evropi na letališčih pa je zagotovljena. In sedaj, kar se tiče tega, koliko je zaposlenih žensk, moških za določen čas, koliko imamo negotovih delovnih pogodb in tako dalje. Tukaj moramo upoštevati tudi različno pravo držav članic. To se odraža tudi pri napotenih mobilnih delavcih. Nekaj najdete tudi v direktivi Rim 1. Vendar pa to ni vse. Svet in parlament sedaj govorita tudi o pokojninah. In to je nekaj, kar bo potem tudi zmanjšalo razlike med posameznimi državami članicami. Gospod Kramer. Poskrbeti moramo za to, da bodo zakoni skupnosti tudi izvajani. Kar se varnosti in delovnega časa tiče, je to ključnega pomena za varnost. Izvajamo socialne sporazume, dogovor o delovnem času, Še prav posebno pomembno pa je to takrat, ko nadzorujemo in preverjamo delovanje skupnostnega prava. Tukaj moram zaključiti. Se upravičujem, da sem bil tako dolg, gospod predsednik, vendar pa mi je ta tema, je ta tema zame zelo pomembna. V tem trenutku preverjamo to, kar smo slišali glede onesnaženega zraka v letalih. Več o tem ne morem povedati. Pravice potnikov tudi na to temo imamo javno posvetovanje. S tem smo začeli lani. Jeseni bomo podali sporočilo, kar se zanikanje stopa v letalo potnikov tiče, pa bomo tudi predelali ustrezno uredbo. Torej, skušal sem odgovoriti na vsa vprašanja. Mislim, da sem se tako lotil tudi tega, kar je želela vedeti gospa Foster. Torej, vse sem si zabeležil. To je bil moj prvoten cilj. To je torej poskus Nadaljevati moramo skupnim delom in čas, ki ga potrebujemo za to, je sorazmeren s tem, da želimo zagotoviti učinkovite, relevantne in dobre statistične podatke. Zaključujem, omenili ste veliko število stečajev letalskih družb, predvsem nedavno pravzaprav je to tema sama zase. Morda bi lahko o tem bolj podrobno še kdaj spregovorili, vendar pa to pravzaprav ne čudi. Govorili smo o elitnem sektorju, ki je sedaj bolj potrošniku prijazen in mobilnost je že prav pomembna socialna pridobitev. In zato je pomembno, da seveda tista bolj drzna podjetja to izkoristijo. Če pa so bili preveč drzni, pa so seveda tudi propadli. To lahko razumem. To je torej povratek k običajnim, običajnim razmeram v tem sektorju. Hvala lepa. Okay, thank you very much for that. Najlepša hvala za to. Prepričan sem, da se odbor zelo veseli dela za uredbo 261, kar je čudovito tudi drugimi dokumenti, tako da moram reči, da ko se boste odločili, da nam predstavite še kaj v prihodnje, smo z veseljem na voljo, prepričam pa sem, da bomo tudi v bližnji prihodnosti tesno sodelovali. Hvala lepa za vašo predstavitev in tudi za odgovore na vprašanje. Naslednja točka na dnevnem redu je proračun za leto 2011. Če dovolite, preden nastopi poročevalec, želim spomniti poslance, da je bilo potrebno pripraviti osnutek proračuna, ki ga imate pred seboj zaradi Lizbonske pogodbe. Namreč sedaj imamo samo eno branje proračuna in zaradi tega moramo pripraviti naše mnenje oziroma osnutek mnenja, s tem, da imamo pač tudi to v mislih. Pred seboj torej imate poročilo gospoda Rikeja, ki mu kar predajam besedo. Dominik, beseda je tvoja. Merci, euh, monsieur le président. Comme ça vient d'être rappelé, on est dans un contexte. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je nekdo že povedal, smo sedaj v čudnem procesu. Imamo eno samo branje in že od samega začetka leta je to ustvarilo določene operativne težave. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za sodelovanje. Moram reči, da je zelo težko delati v naglici ob tako tesnih rokih in tudi v pogojih, ki so bili nekoliko čudni. Proračun za promet in turizem ki ga imamo pred seboj, je bil predstavljen na podlagi predloga komisije in seveda v tem trenutku še čakamo, da bo več na to temo povedal tudi svet. Nekoliko kasneje vam bom še nekaj povedal o izidu na Koreperju. Dejstvo pa je, da moramo o tem poročilu glasovati pred 8. septembrom. Z drugimi besedami, člani odbora bodo morda imeli nekaj časa za počitnice, kar zadeve še nekoliko zaplete, namreč mi bomo drugega ali tretjega na zasedanju odbora morali glasovati o tem. Verjetno veste, kaj se je dogajalo zaradi ustavne pogodbe oziroma Lizbonske pogodbe. Eno samo branje imamo sedaj in pred nami je sedaj predlog komisije. Mi smo najprej predstavili mnenje, v katerem smo prosili odbor za proračun naj bolj upošteva področje prometa in ti predlogi sprememb so bili sprejeti. Ta rebalans proračuna komisije je zadovoljiv, dejstvo pa je, da bo naš manevrski prostor pod 1A enak skoraj da nič 50 milijonov oziroma praktično nič manevrskega prostora. Predlog je bil, da bi za 17,5 odstotka zvišali obveznosti in za 1,5 odstotka cela sedem zmanjšali splačila. Pri TNT naj bi bilo povečanje deset odstotno. Tisto, kar nas skrbi, je bilo to, da bi v krizni situaciji, in tu sem prepričan, da se vsi strinjamo, namreč, da je promet ključnega pomena za gospodarske dejavnosti, prav fizično gledano, kajti pretok oseb in ljudi je strateškega pomena in ustvarja več kot 10 odstotkov BDP-ja ni mogoče reči, da je kriza lahko spremljiv argument za to, da bi zmanjševali proračun za promet, če pa vemo, da je to ključen način za premostitev krize. In še druga pomembna stvar. Z vidika okolja je promet zelo močno upet v podnebne spremembe in emisije CO2. -ja. Glede na vse to, se zato ne zdi zelo pametno, da bi pravzaprav izpodbijali številke v proračunu za promet. Predlogi v poročilu, ki je pred vami, se nanašajo v glavnem na naslednje predloge komisije, zlasti kar zadeva infrastruktura na področju TNT. To nam je zelo pri srcu. Prav tako sem želel podariti, da agencije niso zajete v zadostni meri. Parlament je mnenje, da agencije potrebujemo za izvajanje evropskih politik, zlasti tistih politik, ki jih potrdijo evropski poslanci. Zaradi tega težko sprejemamo dejstvo, da vidimo, da so nekatere stvari najprej vključene, potem pa ni nikakršne promocije oziroma razvijanja teh stvari, kar očitno ni interesa za to kar zadeva agencije, zato predlog komisije ni šel dovolj daleč oziroma je neenakomeren in to najdemo tudi v poročilu. Osnovna ideja je, da bi se vrnili na predlog komisije, ki je bil precej strok. Mi podpiramo dodatne naložbe v TNT in tudi podpiramo nova pripravljalna dejanja, kar zadeva eh, izdajanje vozovnic na elektronski način, rezerva, elektronske rezervacije. Na ta način želimo pomagati ljudem in želimo omogočiti um, uporabnikom, da bi imeli več modalni sistem za rezervacije in kupovanje vozovnic za njihova potovanja kar zadeva turizem. To je v celoti pristojno skupnosti, tu ni specifičnega proračuna. To je iz takega ali drugega razloga vključeno pod trgovino. In menimo, da se moramo še naprej boriti za trajnostni turizem. Rezultat tega sta dva nova pripravljalna ukrepa glede kulturnega in industrijskega turizma. Prejeli smo pripombe komisije v zvezi s temi pripravljalnimi ukrepi in to mnenje je pravzaprav uprit našim nedavnim predlogom. Gre predvsem za za več modalne rezervacije na področju prometa. Za začetek trije jeziki, tri države, torej manjši obseg. Mislimo, da če bi vse skupaj bilo preveliko, potem bi to imelo prevelik učinek na proračun. Na odboru pa je, da me podpre v zvezi s tem in drugimi predlogi. Če dovolite, bi sedaj nekaj več povedal o predlogih Koreperja. Nimamo stališča sveta, imamo samo neuradno stališče, ki je prišlo skozi Koreper in moram reči, da ti predlogi so zelo težko sprejemljivi, ker gre za zelo velika zmanjšanja. Torej, kar zadeva predloge sveta, Koreper omenja troje. Zmanjšanje, veliko zmanjšanje na področju raziskav, kar se zdi, da je v nasprotju z zastavljenimi cilji za transport, potem veliko zmanjšanje sredstev eh, za agencije, po drugi strani pa mi prosimo za zvišanje in ne sprejmil predlog, da bi močno zmanjšali tudi sredstva za agencijo za železniški promet, ki je pravzaprav na nek način že bila kaznovana in zato je ta predlog zelo težko sprejemljiv. Deset odstotkov naj bi vzeli denarja pod naslovi ena in dve. Potem tudi, kar zadeva agencijo za pomorski promet, torej raziskave v glavnem in agencije. tudi kar zadeva te ten, tudi tu se nam zdi, da ti predlogi niso razumni, ker gre za ključne, vitalne dele infrastrukture, agencije in raziskave. Tu želi svet najbolj zmanjšati sredstva. Sam sem se o tem pogovarjal tudi s poročevalci v senci in če se boste strinjali, bomo predlagali osnutke predlogov sprememb za to, da bi se vrnili na prejšnje stanje ali ga izboljšali zlasti, kar zadeva agencije. Tako stvari stojo v tem trenutku. Hvala. Hvala lepa. Šest prijavljenih imam, tako da bomo lahko dejansko zaključili do 17. ure. Najprej gospod Liberacki, imenu socialistov. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na samem začetku bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Rikeju, kajti sodelovati z njim je v veliko veselje. Sedaj pa, če si pogledamo sam proračun, pozdravljamo to, kar je vključeno v uvodu, torej cilji ki jih mi kot socialisti zastavljamo za se. Torej, promet je pravzaprav neke vrste način uresničevanja socialne mobilnosti, uveljavlja naših osnovnih pravic. Po drugi strani pa je promet tudi način za premoščanje sedanje krize. Sedaj pa še par besed o strukturi proračuna in o načinu predstavitve strani poročevalca. Moramo reči, da to pozdravljamo. Toliko o pozitivnih elementih, ampak če se vrnemo nazaj na realnost. Nasplošno nas skrbijo mnenja v zvezi s tem, da je ta proračun prvi tak proračun, ki skuša ohraniti sedanje stanje, ne da bi omogočal kakršenkoli napredek. Ta proračun pravzaprav kaže na vse večje finančne omejitve Evropske unije, obenem pa v tem proračunu najdemo tudi veliko stalnih izdatkov. Zdi se, da nekako ni prostora za nove pobude. Morda je to pač situacija, kakršna je v tem trenutku in jo moramo sprejeti. Slišali smo tudi gospoda Rikeja in to, da ni možno sprejeti najprej predloga koreperja glede omejitev mrež te ten, če želimo, da bodo naše meje bolj prehodne, če želimo iziti iz te krize, potem si tega ne moremo onemogočiti na ta način, da pravzaprav oviramo oziroma ne pospešimo razvoja transevropskih omrežij. Kot socialisti moramo tukaj priznati, da nam ni uspelo prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Predlog spremembe številka šest ki je govoril o možnosti tega, da bi morda sredstva, ki niso uporabljena na področju socialne kohezije, preusmerili v transport. Po našem mnenju to pač enostavno ni mogoče, da se porabljajo sredstva, ki se ne porabljajo druge. Razmišljali smo o nekem telesu, ki bi koordiniralo sredstva iz um, evropskih inštitucij in iz privatnih virov. To je lahko možnost, ni pa nujno, da je to zapisano tukaj. Naslednje pomembno vprašanje je vprašanje agencij in vprašanje glede grožnje, da bi se zmanjšala sredstva namenjena za agencije. Mi smo mnenja, da agencije izpolnjujejo svoj namen. Včasih smo bili proti agencijam, če ni bilo dovolj sredstev za to, da bi opravljale svojo nalogo. Menimo, da ni poanta v tem, da zmanjšujemo sredstva agencijam, kako naj potem delujejo. Ali bomo dejansko uveljavljali evropsko razsežnost? pri čemer pomagajo agencije, ali pa se moramo vprašati, kakšen razlog za obstoj sploh imajo te agencije. Potem je tukaj govora o tem, da je proračun na ravni, ki je potrebna za ohranjanje tempa implementacije evropskih politik. Če sem prav razumel, bo leto 2011 ne tipično leto, kajti naša politika se zaključi leta 2010. Leto 2011 pa naj bi glede tempa uresničevanja ured bilo netipično. Raziskave in razvoj. Govorili smo že o projektu Galileo. To se je premaknilo z prometa v industrijo. To se je res zgodilo, ampak včasih začenjamo razmišljati, ali je Galilejo povezan s prometom in turizmom ali pa morda z imenom pristojnega komisarja. No, ampak to bolj neuradno povedano. Če povzamem. Tak je torej položaj, mi smo zelo omejeno zadovoljni, cenimo pa delo, ki ga je opravil gospod Riki. Hvala lepa, gospa Jensen. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Rike, za opravljeno delo. Tudi sama menim, da se je močno potrudil in se zakopal v ta vprašanja. Moram reči, da smo v zelo čudni situaciji. Zdi se, da svet nekako ni sposoben obravnave teh vprašanj preko pisnega postopka, tako da ne bomo vedeli do 16. avgusta, kako so glasovali. Tako da nimamo še številk sveta. Mislim, da zato moramo pravzaprav kot izhodišče vzeti predlog komisije. Komisija naj bi vedela, kaj bo potrebno. Mislim, da bo razprava zelo zahtevna, tudi pogajanja, ki jih bomo imeli s svetom. In to prav zaradi finančnih težav, s katerimi se srečujemo v večini držav. Nisem zelo optimistična, da nam bo uspelo dobiti sredstva, ki so nad predlagano ravnjo komisije. Ampak mislim, če lahko povem nekaj o agencijah. Ves čas jim dajemo nove naloge. Če se spomnimo, tudi ko smo iskali denar za Galilejo, smo jim zmanjšali proračun. Dejstvo je, da jim moramo zagotoviti usredna sredstva, da bodo lahko opravljale svoje delo. Glede tega se strinjam z gospodom Rikejem. Kritična pa sem do enega in sicer pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Več je predlogov na področju turizma In sprašujem se, glede na situacijo, v kateri smo, ali ne bi bilo bolj previdno, če bi pristali na manjše število. Mislim, da imamo pri turizmu štiri. In sicer na področju socialnega turizma, trajnostnega turizma, potem pa mislim, da imamo tudi nekatere pilotne projekte glede industrijskega turizma ter uh, evropskih poti kulturne dediščine. Sprašujem se, ker se mi zdi, da moramo zadeve prednostno razvrstiti, zato se sprašujem, ali morda tvegamo, da ne bomo dobili nič ali pa da bomo dobili premalo za vsakega od teh namenov, zato bi morda morali izbrati med vsemi temi pilotnimi projekti. Zdi se mi zanimiv pilotni projekt glede umestnika za promet in rezervacije. Morda bi to lahko rešili z akcijskim načrtom ITS. Ne vem, o tem mora več povedati komisija, ampak to se mi zdi dober cilj, ki bi nam morda lahko pomagal, da si zagotovimo ustrezna sredstva, ki bi omogočila, da bi evropski državljani lahko rezervirali svoje vozovnice elektronsko in to po celi Evropi. To se mi zdi zanimiva ideja in se zelo zauzemam za njo. V osnovi se pa strinjam z gospodom Rikejem, skrbi pa me to, ali nimamo morda preveč idej, ki jih potem morda ne bomo mogli speljati do konca. Gospod Rike se samo odziva na to, kar so ga prosili koordinatorji v zvezi s pilotnimi projekti, zlasti ko gre za turizem tako da pravzaprav se samo odziva na prošnje. Gospa Duram v imenu zelenih. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti gospodu Rikeju za ta osnutek mnenja, par predlogov in par dodatkov. Prvič, podobno kot vi, tudi sama menim, da je zniševanje sredstev za agencije, zlasti za agencijo za železniški promet, nespremljivo. Mislim, da ne moremo znižati proračuna za to agencijo, če pa vemo, da se tukaj pogovarjamo o številki 27,5 milijona. V četrtem odstavku je govora o vprašanjih, ki se nanašajo na varnost. Želim si, da bi bil večji podarek dan železniški varnosti oziroma varnosti v železniškem prometu. Vemo, da je bilo več nezgod, zato je to bistvenega pomena. In to je tudi argument za to, zakaj je treba pravzaprav povečati eh, proračun za agencije za železniški promet. Emisije CO2. Peti odstavek vašega poročila. Tukaj je govora o boju proti podnebnim spremembah. Govor je o 30-odstotnem zmanjšanju CO2 -ja za železniški promet. Meni se zdi zelo pomembno, da damo velik podarek najprej železniškemu prometu, potem pa tudi ostalim področjem. Glede pravic potnikov O tem smo se večkrat pogovarjali, zdi se mi, da bi bilo pametno vključiti tudi kaj na to temo v to poročilo. Glede prilog imam par konkretnih predlogov. Trajnostni turizem, zlasti na področju Donave. To se mi zdi, da je nekaj, kar bi kazalo uvrstiti na naš program. Glede omrežji TEN, to je zelo zahtevna tema, kjer bi radi dosegli čim več čim manj sredstvi. Ko delamo na mrežah TEN, bi se morali najprej osredotočiti na že obstoječe železniške mreže. Dosti krat vidimo, da se naložbe preveč razdrobijo in dosti krat sredstva pravzaprav razpršimo na več majhnih stvari. Na področju raziskav, glede umestnika za rezervacije, to se mi zdi zelo pomembno. Vi sami, gospod Rike, ste v času izbruha vulkana, katerega imena ne znam izgovoriti, takrat ste dejali, da bi bilo zelo pomembno zagotoviti sistem rezervacij, ki bi bil čim bolj učinkovit. To bi pomagalo potnikom, to bi bilo pa tudi zelo koristno, ko bi skušali iskati alternativne možnosti prevoza, kot se je to dogajalo v času vulkanskega oblaka. Glede Galileja, partnerstva so zelo pomembna, zanima me, kakšni so vaši nameni v zvezi s tem, da bi morda tudi Galilejo omenili v svojem poročilu. Če se vrnem na prvo točko, mislim, da bi morali dodati, da je promet zelo pomemben dejavnik za zagotavljanje enakosti in mobilnosti vseh ljudi. Dodati bi morali, po mojem mnenju, še to, da imamo nekatere oziroma različne oblike prometa. Nekatere so boljše, druge slabše, nekatere zagotavljajo um, dostop za vse, druge ne. Skratka, veliko je tudi drugih možnosti poleg fizičnega prometa, kot so recimo videokonference. Gospod Cile. Mm, Hvala lepa. Glede na to, da našega poročevalca v senci ni tu, naj spregovorim sam. Hvala gospodu Rikeju. Najprej ne povem, da se strinjam s tem, kar je povedala gospa Jensen. V zvezi s proračunom se mi zdi, da moramo kot prvo razumeti splošen položaj in slediti pristopu komisije. Naša skupina je mnenja, da ne smemo povečevati izdatkov za agencije kar najdemo v večini predlogov sprememb. Glede sistema rezervacij za vse vrste oziroma oblike prometa, to se mi zdi, da je zelo aktualna tematika in zahvaljujem se poročevalcu zaradi tega, ker je zelo natančno sledil predlogom, ki so jih izrazili koordinatorji. Mr. De Grandes Pascual. Mr. Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Rikeju za to poročilo. Ko govorimo o proračunu, imamo v španščini pregovor. Vse je vzami ali pusti ali sprememo ali ne. Pogosto je pač tako. Poskusil bom biti kratek in se držati samo osnovnih komentarjev v zvezi s ključnimi zadevami. Kar zadeva vse evropska omrežja. Mislim, da smo že dolgo sanjali o teh omrežjih. Nekoč smo želeli imeti 8 milijonov za ta projekt, Sedaj pa je to realnost po vsej Evropi, še posebej v Španiji. Veliko izkušenj imamo s temi omrežji, vemo, da obstaja veliko težav, kajti finančnih sredstev je pogosto zelo malo. Zaradi tega proračuna pa bodo sredstva še manjša v prihodnosti. Uspeti bomo morali pač s tem, kar imamo. Zelo težko je oblikovati in izvajati koristne in uspešne projekte, ki so tako pomembni za ta omrežja. Kar zadeva agencije, v tem poročilu ni veliko pozitivnega zapisanega o agencijah. Agencije, ki delujejo, zagotavljajo pomembne naloge, potrebujejo finančne sredstva, kajti drugače ne bodo tako koristne, kot bi morale biti. v parlamentu se vsak zanima za svoje področje. Če se ogledamo agencijo za pomorstvo, to sem nekaj časa zelo tesno spremljal. Dve glavni nalogi te agencije, to sta varnost in preučevanje finančnih zmogljivosti, operaterjev na tem področju. To je ključnega pomena. Če ne bodo imeli zadostnih finančnih sredstev, potem bodo rezultati katastrofalni, kajti ne bo jim uspelo izpolniti ciljev, ki so si jih zadali. Če si ogledamo turizem, to spada v okvir pristojnosti EU zaradi Lizbonske pogodbe. V času krize moramo pokazati, da Evropska unija lahko zagotovi dodano vrednost pri boju proti krizi. Evropska unija ima več zmogljivosti kot države članice. To moramo tudi pokazati, vendar to nam ne bo osminatnih sredstev, da projekte začnemo izvajati tudi v realnosti. Gospod Riki, hvala za zelo dobro mero realizma. Mislim, da vaše delo označuje zelo resen pristop. Niste se spuščali v demagoške argumente, niste gradili gradov v oblakih, zato se vam zelo zahvaljujem. Hvala, gospa Ajala. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se lahko pridružim pohvalam za gospoda Erikeja. Hvala lepa za vaše predloge. Imam vprašanje in komentar za vas. Kakor smo slišali, so razmere pač takšne, da se krčijo proračuni pa vsod, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi po državah članicah. To zadeva vsa področja. Evropska unija je zato sklenila, da proračun načrtuje daleč vnaprej. Mi imamo sedemletni finančni okvir, ampak naslednje finančne perspektive bodo prav gotovo pod vplivom tega leta 2014, je jasno, da se bo kriza iz leta 2010 odražala v tistem proračunu. Vendar povedati želim, da je proračun Evropske unije pomemben, ohraniti ga moramo, če želimo doseči cilje, ki so opisani v njem. Kakor v nacionalnih proračunih, tudi ta proračun vključuje določene cilje, ki jih je treba doseči zelo pomembno je, da ohranimo vse obveznosti in vse kompromise, ki smo jih sprejeli na nacionalni ali evropski ravni. Gospodarski argumenti so zelo močni, trdni in zelo prepričujoči, vendar vlagati moramo v infrastrukturo, v promet, v raziskave. Vse to bo Evropi pomagalo. Še posebej zato, ker bomo kljub krizi postali močnejši. To je samo uvod, preden začnem s komentarji. Samo nekaj točk. Gospod Rike, nekaj vas želim prositi. Projekt Cesar je trenutno v ključni fazi. V ta projekt pa se je utihotapila paradiza, če lahko tako rečem. Več kot 20 milijonov je rezerviranih za to, ali menite, da potrebujemo več? Skrbi me, da raziskave na področju prometa prizadane krčenje proračuna. Enako velja tudi za proračun za agencije, še posebej EMSA. Veliko pritožb smo slišali iz držav članic, kajti vprašanje operativnih stroškov in osebja nismo obravnavali ustrezno. Tudi vprašanje pravic potnikov je nekaj, na kar lahko upozorim. Izvesti moramo kampanjo za dviganje zavesti o pravicah potnikov. To pa vključuje tudi pravice potnikov v pomorskem prometu, zato nas čaka nekaj dela tudi na tem področju. Gospod Rike. Pilotni projekti. Izvaja se pilotni projekt v zvezi z varnostjo pripravljamo tudi poročilo v svezi s tem. Veliko žrtev in uradov, ki so odgovorne za ocenjevanje varnosti, smo zbrali skupaj, zato da bi našli najboljše odgovore na vprašanje na področju varnosti. Zato želim, da bi tudi tukaj imeli ustrezna sredstva. Res je, da se to vrstna zasedanja dogajajo na zelo razdrobljen način posod po Evropi, vendar. 500 tisoč evrov je bilo namenjenih to vrstnim projektom. Vendar to ni dovolj. Te projekte potrebujemo, kajti ti projekti so zelo pomembni, ko poskušamo najti prave rešitve in najboljše prakse na tem področju. Gospod majster. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom, ker je veliko že bilo povedano strani moje skupine. Rada bi še nekaj dodala rada bi izpostavila, kako pomembno je, da imamo sredstva tudi za ta integrirani sistem rezervacij. Vsi smo govorili o tem, da je to nujno potrebno, da bomo resnično imeli notranji trg za potnike. In De Pascal je govoril o sanjah in realnosti, kar se proračuna tiče. Vem, da smo na sestanku nedavno govorili o tem, kako bi pri tem te stvari razvijali naprej in kako bi bilo bolj smiselno in zaželeno imeti dodatna sredstva za promet, za vse projekte, ki si jih želimo. Ogledali smo si že proračun takrat na kratko in smo videli, da vse ne bo šlo. Zarako si smo o tem govorili, morda bi morali prioritizirati prednostne sezname. Vem, kako je to, kako težko je to. Kdorkoli bi to že storil, bo moral izbirati in seveda marsikdo ne bo zadovoljen. Pri proračunu, pri izdatkih pa se moramo osredotočati na to, da bi podpirali čezmejne projekte, še prav posebno. In potem pač potrebujemo ostale, kolikor bo naši moči. Seveda je to težavno, želeli bi si več sredstev, vendar pa samo tako bomo dosegli napredek. In še nekaj, kar se turizma tiče, res je, nova pristojnost je in tako moramo kot pilotni projekt tudi zajeti nekaj novega. In to je tisto, kar je novo prej. Tega ni bilo in pomembno je to omeniti. Videli pa bomo, ali bomo lahko vse financirali. Gospod Groš. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Rikeju za poročilo. Ne bom povedal, ne bom ponavljal tega, kar je bilo rečeno od TNT kar se tiče agencij, pa bi morali razlikovati med potrebo in načinom delovanja. Če bomo sedaj uvrednotili delo agencij in seveda bodo rekli, da imajo premalo sredstev, potem je ta analiza lahko napačna. Zato ne smemo sprejemati kompromisov, še prav posebno je takrat, ko gre za varnost. Tehnično vprašanje, ali ne bi z Lizbono imeli lahko novega poglavja za turizem? Če da, zakaj se to ni zgodilo? Da tega nismo imeli leta 2010, je bilo jasno, razumljivo, ker smo se še pripravljali na Lizbono in nismo vedeli, ali bo stopilo veljavo. Prejšnji teden v torek pa sem imel novo izkušnjo. Kolega Liberacki je o tem govoril, predlog spremembe 6. Ne zato, ker je z mojih vrst. Rad bi opozoril, da bi morda potrebovali za prihodnost prometni sklad. Um, Iz odbora za regionalne zadeve sem. Torej, Drži, gospod predsednik, da smo bili so predlagatelji stališč gospoda Erikeja. Vendar pa, če bi bilo možno, da bi v poročilu omenili, da bi bilo pomembno še prav v teh časih, ko nimamo prav veliko sredstev, da bi sredstva na področju mobilnosti, kot tudi na področju strukturnih skladov, da bi ta sredstva porabili dosledno. in da morda tega ne bi omenili v terminih sklada za promet, da bi pa to nekako navezali na to. Moj predlog bi bil, da bi zahtevali optimalno porabo evropskih sredstev iz strukturnega sklada in doslednost med mobilnostjo in sredstvi, ki, ki jih imamo v kohezijskih skladih. Thank you, Matteo. Thank you, sir. Before I bring in the commission, I just want- Hvala lepa. Tudi sam želim nekaj povedati. Mislim, da je poročevalec opravil zelo dobro delo. To je zelo zahtevna tema. Čestitam gospodu Rikeju za odlično upravljeno delo. Mislim, da je pripravil dobro unoteženo poročilo. Vključuje realno stanje na področju financ, upošteval pa je tudi zahteve političnih skupin. Vedno me nasmeji, ko nekdo meni, da teh projektov ne bi smeli imeti, tega pa, ker je moj najljubši in tako naprej. Sam pa delam na naslednji osnovi. Če ne daš, potem ne dobiš. Sam sem se že večkrat ukvarjal s proračune. Če začneš pri 10, svet začne pri 5 potem je rešitev nekje vmes. Če bomo mi začeli pri pet, bo svet začel pri dve. Tako pač je. Oni so najbolj skupuški nesramneži, kar jih je najti v politiki. Vsi pa poznamo finančne ministre, takšni pač so. Poročilo je uravnoteženo, dobro je, določa prednostne naloge, ki so si jih zastavile politične skupine v državah članicah. Če želimo s tem nadaljevati in uspeti na tem področju, potem moramo iti od besed k dejanjem. Zahvaljujem se poročevalcu, da nam je omogočil prvi korak v tej smeri. Prvič sedaj to izvajamo v okviru tega sistema. Ena obravnava ne bo enostavna, zato mislim, da se je dobro lotil dela in se mu zahvaljujem. Gospod Felipe z komisije, če se strinjate s parlamentom, samo povejte, da se strinjate in lahko gremo naprej. Drugače pa prosim, da ste čim hitrejši. Prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo hiter bom. Hvala gospodu Rikeju za poročilo. Komisija ga sprejme takšnega, kot je. Hvala lepa. Takšnih odzivov komisije si želimo tudi v prihodnosti. Hvala, Dominik. Čisto na kratko, prosim, potem pa gremo naprej. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bom zelo kratek. Samo tri komentarje želim podati na to, kar so povedali kolegice in kolegi. Najprej hvala lepa, hvala lepa vsem, s katerimi sem sodeloval na tem projektu. Komisija je prepričana, da je promet zelo pomemben v Evropski uniji, kajti drugače ne bi bili sedeli v tej dvorani. Zaradi tega komisija upošteva dodano vrednost prometa in to se odraža tudi v proračunu. Kaže, da je komisija resnično zainteresirana za to, da bi se promet razvijal še naprej. Drug komentar, ki ga lahko podam, je ta, da je TNT ključni del razvoja prometa in naložb v promet. S tem se strinjamo vsi. To smo slišali že večkrat. Mislim, da potrebujemo strukturni sklad, ki bo namenjen samo prometu. videli smo, da se pojavi dejstvo potem, da če sredstva črpamo iz kohezijskih skladov, potem pride do odzivov ne samo v EPP, ampak tudi strani komisije in sveta. To traja nekaj časa, to je zelo zapleteno, ampak mislim, da lahko kohezijske sklade prestrukturiramo tako, da bodo zagotavljali najboljše storitve, ki bodo služile tudi prometnemu sektorju. To je nekaj, na čemer lahko delamo skupaj s komisijo. Pripričan sem, da bo odbor za proračun imel marsikaj proti temu, ampak mislim, da bi morali se tega lotiti. Agencije so vedno postavljene nekako pod vprašaj ali se na nje meče senca dvoma. dobijo sredstva iz proračuna, če so na voljo, drugače pa si jih naj ne bi zaslužile. Pomembno je, da komisija predloži nov nadzor in nove načine dela za te agencije, kaj te to služi evropskim integracijam. Rezultat je običajno ta, da imajo potem agencije več nalog. Če agencijam ne bomo dali sredstev, s katerimi bi lahko izvajale svoje naloge, potem boste videli, da bi bilo to z političnega vidika napaka. Če si ogledamo Agencijo za železniški promet, želimo več interoperabilnosti, več infrastrukture in več preglednosti, po drugi strani pa jim ne omogočamo zadostnih sredstev, da bi delali na sistemih za interoperabilnost, da bi vlagali v infrastrukturo za nadzor in tako naprej, potem se pojavijo te težave. Res je tem agencijam moramo zagotoviti FEAT, se s tem strenjamo vsi. Dve ali tri konkretne vprašanje. Cesar. Vprašanje raziskav je nekaj, kar močno vpliva na varnost ljudi v zraku in na pravice potnikov. Oni so tisti, ki imajo pravico do varnosti in to je ena najpomembnejših pravic. O tem bomo morali razpravljati s svetom in komisijo, zato da ugotovimo točno, kako si oni to predstavljajo. Evropski forum za varnost je projekt, ki ste ga omenjali v skupini koordinatorjev tega. Še nikoli nisem videl. Mislim, da to predstavlja problem. O tem bomo morali razpravljati. Preučiti moramo, kako se lahko organiziramo v okviru tega. Vsekakor pa je to tema, ki bi se lahko lotilo belgijsko predsedstvo. Še zadnje vprašanje in tukaj bom končal. Zakaj nimamo posameznega razdelka za turizem? To področje je v pristojnosti drugega odbora, zato tudi drugega komisarja. kadarkoli govorim z novimi poslanci, sem vedno zelo odkrit. Promet se običajno osredotoča na tehnična vprašanja. Pogosto se ukvarjamo s temami, ki so zelo tehnične, ampak so zelo zapletene in to nam jemlje veliko časa. Turizem je bolj institucionalni problem. Mislim, da si zasluži ločeno poglavje v proračunu in mislim, da bo to komisija lahko tudi rešila v prihodnosti, ampak tega se ne bi lotili sedaj. To je vse, gospod predsednik. Gledano v splošno mislim, da si komisija prizadeva zaščititi promet in promet ter turizem bolj upošteva pri oblikovanju proračunske politike. Hvala lepa, gospod Rike. 23. julij je rok za odajo predlogov sprememb, potem pa bomo glasovali 2. septembra v tem odboru. 28. do 30. pa bo odbor za proračun glasoval o tej temi, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali oktobra leta 2010. Prav veselimo se že tistih štirih ali petih ur, ko bomo o tem glasovali, če se spomnite. Hvala, to je vse, se je konec, ampak preden zaključimo, vam lahko povem, da bom sam tukaj, oziroma mene ne bo jutri tukaj, moja hči bo jutri diplomirala, zato me ne bo tukaj, vsekakor pa vsem želim lepe počitnice, upam, da se boste spočili in da se septembra vidimo sveži in spočiti. Hvala. Diplomirala bo iz športa. Sedaj pa koordinatorje.